svoje prispevke eh, podajo v pisni obliki eh, v 200 besedah maksimalno. Zdaj pa nadaljujemo eh, z Mauretanijo, še posebej primerom Birama Daha Abejda. Beseda dobi gospa Lohbilar. Hvala lepa, predsedojoči, spoštovane kolegice in kolegi. Mauretanija je 81 suženstvo razveljavila in je sedaj tudi kaznivo v tej državi. Vendar pa še vedno obstaja nevladne organizacije, tudi SOS sužni, izpostavljajo primere suženstva v javnosti. Mauretanska vlada bi morala delo teh organizacij imati resno. Morala bi jih videti kot podporo v boju za izkorenine nesuženstva. Toda razmere kažejo ravno nasprotno sliko. Danes to resolucijo pozivamo vlado, da svoj pritisk in dejavnosti proti tistim, ki se upirajo suženstvo, konča. Nedavno so zaprli nekatere aktiviste na tem področju, morajo jih izpustiti, še prav posebno gospoda Birama Dah Abajda. v Mauretaniji, če se želite boriti proti suženstvu, se, mora boriti, se morate boriti tudi proti revščini teh zasuženih ljudi. Haratinska skupnost mora dobiti možnost, da posedujejo zemljo. Zemljo, na kateri delajo že generacije in ki jo kultivirajo že generacije. Mauretanska vlada mora biti dejavna na tem področju. Pa tudi mednarodna podjetja, ki so dejavna v Mauretaniji, morajo zagotoviti, da ne bo prihajalo do otroškega ali prisilnega dela. To je gotovo tudi naloga Evropske unije. Zagotoviti moramo, da na noben način, niti v trgovinskih odnosih, tudi posredno ne bomo tolerirali suženskega dela. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Pred. Merci, euh, discuter euh, aujourd'hui de la Mauritanie. Govorimo o Mauritaniji in o primeru Birama Daha Abeida. To ni enostavno, to je težavna tema, tudi tako kot nekatere druge teme, o katerih smo že govorili. In eh, z Biram Daha Abeido sem se kar nekakrat sestal aktivist je v boju proti suženstvu in to je zelo čustvena razprava zame. Rad bi pozval mauretanske oblasti, da izpustijo tega človeka, ki se bori za dobro svoje države. Nasplošno pa mora Mauretanija spremeniti način razmišljanja. Zanika razmere ne prizna si, da so v razmerah, v katerih so. Obrniti se je potrebno proč od suženstva in oblasti se morajo teh težav lotiti, tako da bodo mauretanci lahko imeli potu prihodnost, lepo potu prihodnost. Hvala lepa, gospa Židnanska. Takujem veľmi pekne. Aj napriek tomu, že sa... Hvala lepa. Čeprav smo že leta 2014, imamo opravka z državo, ki izvaja novodobno suženstvo tej državi živijo resnični sužni. Njihovi gospodari odločajo o njihovi usodi. Obsojam takšno stanje, takšne prakse so celo zakonsko prepovedane v Mauretaniji. Od mauretanskih oblasti zahtevam, da aktivista proti suženstvu gospoda Birama Daha Abeida izpustijo. Če bo obsojen, bo to hud udarec za boj proti suženstvu. Potrebno je spoštovati človekove pravice, pa ne samo to, tudi lastne zakone. Naj povem, da gospodarski odnosi ne smejo vplivati na naše ravnanje. Hvala lepa. Na vrsti je gospod Weidenholzer. Hvala lepa. Kar nekaj izmed nas smo v zadnjih letih imeli možnost srečati se z aktivistom proti suženstvu, gospodom Miramo Dahom Abejdom in ga spoznati. Je nekdani sužen in zazema se za moderno, demokratično Mauretanijo. Ne samo na mednarodni ravni, temveč v svoji državi skuša pojasniti svojim ljudem, kaj se dogaja in sedaj so ga zaprli in tudi njegove sodelavce. Učitajo mu vodenje nezakonite organizacije in ga lahko celo obsodijo na smrt. Vse moramo storiti, da bodo te ljudi kar se da hitro izpustili in da bo Mauretanija izpolnjevala mednarodne zaveze, ki se jim je zavezala. Upam, da bo ta resolucija spodbudila dialog z Mauretanijo, da bi te razmere končno končali. Hvala lepa. Gracias. Hvala lepa. Gospod Korao. Muchas gracias, señor presidente. Bene, secondo un recente rapporto di Amnesty International in Mauritania. Pa... Hvala lepa. Nedavno poročilo organizacije Amnesty International govori o tem, da več kot 7000 70 tisoč ljudi živi v oblikah suženstva, gre za različne oblike suženstva, neplačano gospodinsko delo, nekateri otroci se kot sužni že rodijo, ker se rodijo za sužnjenim ženskam in to je grozljivo. da se ljudje že rodijo v suženstvo v Mavretaniji prihaja do številnih kršitev človekovih pravic in eh, človeškega dostajanstva. V južnem mestu Rosu je prišlo do številnih incidentov. Evropska unija mora narediti vse za to, da bodo mauretanske oblasti spustile politične zapornike. Uh, Gospod Deprez. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V imenu politične skupine Alde bi želel izraziti podporo tej resoluciji, ki zahteva nemudno izpustitev eh, gospoda Dah Abejda in pa drugih borcev proti zasužnevanju prebivalstva. No, um, smo pa morali črtati dva odstavka zaradi nasprotovanja dveh največjih skupin. Pozvali smo Mavretanijo naj podpiše Afriško deklaracijo človekovih pravic in da naj začne dialog z pobudo za ponovno obuditev gibanja za okonitev suženstva. Um, ehm, ne razumem, zakaj so bili ti odstavki črtani iz besedila. Bili so popolnoma utemeljeni, upravičeni in žalostno se mi zdi, da sta dve veliki skupini to zavrnili. Gracias. Hvala, gospa Senra. Gospod predsedujoči, četrti člen univerzalne deklaracije Združenih narodov o človekih pravicah. Eh, obletnico, katere smo praznovali, pre, prečuje in prepoveduje kakršnokoli suženstvo. Danes pa na milijone ljudi po svetu dela v suženstvu. 4 milijone in pol eh, žrtev prisiljene spolne industrije eh, je med njimi. To je velika grožna človekovim pravicam in četrtemu členu, to, kar se dogaja po svetu in ne moramo si več zatiskati oči. Zahtevati moramo od Maure Tanje, da izpusti Birama Daha Abejda. Prav tako moramo zahtevati, da se odpravi suženstvo v vseh oblikah. Sprejeti je treba ukrepe, zato da bo do države članice Evropske unije zahtevala od multinacionalk, da zahtevajo spoštovanje človekovih pravic po vsem svetu. Hvala, začenjamo z razpravo. Na vrsti je gospod Polčak poukázat na to jak již zde bylo řečeno že mauritánie je skutečně jako poslední stát světa Še enkrat bi želel poudariti, da je bila Mauretanija zadnja država na svetu, ki je odpravila suženstvo leta 1908. Šele od takrat je bilo suženstvo zapisano kot, kot kaznivo dejanje v njihovo ustavo. Ampak Mm, primerov kazenskega pregona je bilo zelo malo. Poročilo ZN kaže na to, da je Mauretanija država z največjim deležem eh, prebivalstva, ki živi v sodobni obliki suženstva. In vse to kaže na to, kako težko je spremeniti stare navade v neki družbi. Vendar pa to ne more biti neko opravičilo za takšne pojave. Evropska unija mora pomagati Mauretaniji pri odpravljanju teh um, slabih navad in zahvaljujem se pobudnikom za to resolucijo. Gospoda Gaspare ne vidim, če ga ni, je na vrsti gospa Veržija. Merci, monsieur le président. Curieux. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mauretanija je res čudna država. Naj spomnim tudi na to, da je bil um, zrušen tudi prvi demokratično izvoljeni predsednik po tem, ko je Mauretanija postala neodvisna. je tudi ena izmed glavnih eh, podpornic terorizma v tej regiji in eh, suženstvo je praktično eh, institucionalizirano, čeprav je bilo leta 1908 odpravljeno suženstvo, vsaj uradno. No, uh, Biram Dah Abed je začel kampanjo za odpravo suženstva in uh, sedaj mu grozi celo uh, smrtna kazen. Vse moramo narediti za to, da bi se takšne prakse končale. Gospod Kastaldo. Hvala lepa. Biram Dah Abejt je zelo pogumen aktivist za človekove pravice, ki je bil zaprt zato, ker se bori proti enemu največjih družbenih madežev na svetu. Gre za zasužnjevanje otrok in nedolžnih ljudi. Leta 1981 je bilo uradno odpravljeno suženstvo, ampak eh, vseeno obstaja v Mauretani še vedno veliko oblik suženstva. Mi pa jim pošiljamo denar za financiranje projektov socialne integracije. Sodelujemo z vlado, ki ne razume, da brez človekovih pravic ne moreš imeti tudi nesporazuma iz Kotonuja, ne moreš imeti AKP-ja in. Uh, ne moreš jim biti v dobrih odnosih z Evropsko unijo. Ne moremo sodelovati z eh, državo, ki je spavi, eh, spravila za zapahe Birama Dah Abejda, ki je pogumen borec v tem neenakem boju. On mora biti izpuščen in tudi vsi ostali zaslužnjeni ljudi v Mavetaniji. Gospod Epididios. Hvala lepa pravzaprav ne moremo verjeti, da bi naj bilo v 21. stoletju 23 odstotkov ljudi v Mavretaniji zasužnjenih. Odgovor mavretanske vlade pa je bil ta, da so zaprli gospoda Birama Dah Abejda in pa da so retirali tudi številne pripadnike njegove kampanje za odpravo suženstva. To je nedemokratično in takšno dejanje je treba obsoditi. No, ampak eh, tudi v drugih državah, naprimer v Grčiji, smo priča takšnim dogodkom, da izvoljene oblasti zapirajo vodjo neke stranke in njene pripadnike ne kjerkoli na svetu, ampak v Grčiji. Zdi se mi, da to dokazuje dejstvo, da v tej dvorani obstaja veliko sprenevedanja in hipokrizije. Obsojamo tretje države, pa se isto dogaja znotraj Evropske unije. Gospod Venta. Hvala lepa, gospod predsedujoči suženstvo je bilo v Mauritaniji odpravljeno šele leta 1981, ampak pravzaprav tam suženstvo de facto še vedno obstaja. In uh, to je celo položaj, ki ga človek podeduje. Odvisno je, kakšni družini se rodiš. Tega ne moremo sprejeti v državi, ki je članica AKP-ja. Podpirati moramo lokalne borce za človekove pravice, zato podpiramo Birama Dah Abejda in pa druge, druge ki si prizadevajo za odpravo suženstva. Mauretanska vlada mora tudi v praksi odpraviti suženstvo. Samo na ta način bomo lahko tej državi še naprej nudili podporo. Eh, gospod Kelly. On to je že tretje leto zapored v katerem razpravljamo o situaciji človekovih pravic v tem delu sveta in pravzaprav je žalostno da Eh, v 21. stoletju govorimo o suženstvu, ampak tako pač je. Mavretanija je bila zadnja država na svetu, ki je uradno odpravila suženstvo leta 1981. No, 33 eh, let kasneje pa naj bi vse do 20 odstotkov prebivalstva še vedno živelo v suženskih razmerah. Tega ne moremo sprejeti. Pritisniti moramo na Mavretanijo, ta naj najprej spoštuje svoja lastna pravila. Drugič pa mora zasužnenim ljudim, ljudem dati možnost, da postanejo lastniki svoje zemlje. Na prostost morajo izpustiti tudi gospoda Dar Abejda.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 In leta 2014 je prejel tudi nagrado ZN za človekove pravice. No. 11. novembra 2014 pa je bil aretiran po mirnem shodu proti suženstvu in aretirani so bili tudi številni drugi pripadniki in njegove pobude. Um, Mauretanija, naša partnerska država na osnovi sporazuma iz. Uh, dejansko pa v Mavretaniji obstaja zasužnjevanje otrok in pa mutilacija. Eh, Mauretanijo moramo pozvati naj spoštuje zaveze, ki jih je sprejela. Evropska unija in pa SZD bi morala okrepiti odnose za Mauretanijo. To bi bilo koristno, saj bi na ta način lahko bolje zaščitili eh, tamkajšnje borce za človekove pravice. Gospod Marijas, Πράγματι εδώ έχουμε ένα κατεξοχήν ψήφισμα. Господ председуючи, та резолюція говорі о варуванню чоловікових правіць. Brez te politične spornosti, ki je obstajala pri Venezueli. Tukaj govorimo o režimu v Mauretaniji in vsi lahko rečemo, da želimo, da se konča preganjanje borcev z človekove pravice, kot je naprimer Biram Dah Abejt. Tukaj se vsi strinjamo in uh, tukaj dejansko Evropska unija, Evropski parlament se zauzema za človekove pravice. Ampak enako bi moralo veljati tudi za države znotraj Evropske unije. To mora veljati za države, ki trpijo zaradi memorandumov o soglasju. Mm, zaščititi bi morali tiste države, ki jih tepta trojka in eh, kjer trojka tepta človekove pravice v teh državah. Človekove pravice niso spoštovane v državi kot je Grčija ravno zaradi trojke. Gospod Jakovči, zar je moguće da danas ali je res mogoče, da danes v parlamentu razpravljamo o državi, ki je naša partnerica, vendar pa kjer eh, obstajajo sužni. Mauritanija je članica Unije za sredozemlje, članica Zveze držav, eh, ki smo jo oblikovali na eh, pobudo Evropske unije. Rad bi izrazil so podporo tej resoluciji. Zelo jasno naj izrazim pričakovanje, da bo visoka predstavnica Mogorini storila vse, kar bo lahko, da bi izpustili Amin, uh, Birama Daha Abejda. Treba se je boriti za neodvisno sodstvo in proti uh, eh, ne spremljivim razmeram, v katerih živi vse 20 odstotkov prebivalstva v Mauretaniji. Pričakujem jasno ukrepanje visoke predstavnice Mogherini. favor. signor presidente onorevoli deputati hvala lepa gospod predsedujoči spoštovani poslanci predstavn... torej govori predstavnik sveta pozdravljamo resolucijo Evropskega parlamenta o Mauretaniji. Gre za primer Bira Madah Abejda in pa drugih pripadnikov njegove pobude za ponovno obuditev gibanja za ukinitev suženstva. Njegov primer je dobro znan, je vodja kampanje za ukinitev suženstva. In številni pripadniki te pobude so bili zaprti Biram Dah Abejt je na čelu tega gibanja za ukinitev suženstva, dobil je številne nagrade za človekove pravice povsod po svetu, bil je celo kandidat za predsednika junija lani um, in bil je izvoljen skupaj z drugimi pripadniki njegove pobude, ampak potem so ga obdolžili, da je pripadnik nezakonite organizacije. Njegova aretacija je opozorila na zaskrbljujočo razmero človekovih pravic v Mavretaniji, zlasti na jugu Mavretanije, eh, kjer obstaja eh, veliko suženstva, eh, zlasti na južni meji skozi naše stalno pristavništvo v Mauretaniji smo v stalnem stiku z pobudo eh, Birama Dah Abejda. Vzpostaviti moramo dialog z oblastmi v Mauretaniji. Um, takoj po aretaciji smo se obrnili tudi na mauritanskega premijeja. Uh, potekala so pogajanja v kontekstu političnega dialoga pod eh, sporazumom iz Kotonuja. Povdarili smo pomen spoštovanja pravne države in povdarili smo načelo nediskriminacije etničnih skupin. Um, Evropska unija bo še vedno tesno spremljala Biramadah Abejda in skušali bomo zagotoviti dialog z civilno družbo in oblastmi, zato da bomo tukaj zagotovili pravičnost. Tudi v prihodnosti bomo sprejeli vse za to potrebne ukrepe. Se pravi, naše predstavništvo zelo tesno spremlja primer Biramadah Abejda. Gospod predsedujoči, spoštovani poslon, poslanci, vodimo redni dialog o človekovih pravicah, prav tako želimo podpreti vlado pri krepitvi institucij in zakonodaje na področju človekovih pravic. Veliko je treba še narediti. Od marca leta 2014 je Mauretanija sprejela roadmap o ukinitvi vseh oblik suženstva. In prav tako so se strinjali z vzpostavitvijo posebnega tribunala za obravnavanje primerov suženstva. In sedaj mora vlada izpolniti te zaveze. Mi, smo, mi tukaj sodelujemo z um, uradom ZN za človekove pravice, z njim smo v stalnem dialogu spremljamo dogajanje eh, v Mavratani in eh, pod naslovom človekove pravice in demokracije smo financirali tudi tri projekte, ki podpirajo lokalne nevladne organizacije. No, ampak ta primer eh, Bira Madah Abeira nas spominja na to, da je treba narediti še veliko. V Mavretaniji se je treba boriti proti suženstvu v vseh njegovih oblikah. In uh, to bo še naprej prednostna naloga naših diplomatskih aktivnosti v eh, Mauretaniji. Hvala lepa, gospod Delavedova poslance prosim, da eh, se pomirijo, saj je praktično nemogoče slišati govornike. Prosim vas, pomirite se. Pasamos al siguiente punto del orden del día.